nadaljevali in sicer čaka nas tretja razprava o primerih kršitev človekovih pravic v skladu z 135. členom poslovnika. Govorili bomo o Maleziji. Najprej nas bodo svoje govore podali avtori, začel bo gospod Korao. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prostotrgovinski sporozum ki ga sklene Evropska unija, temelji na gospodarskih merilih. Gre pa tudi za vprašanje konsistentnosti z socialnimi in okoljskimi pravili in človekovimi pravicami. Malazija v smislu človekovih pravic in pravic manjšin zaostaja. Veliko je kršitev, kršitev človekovih pravic, prav tako se kršijo pravice lasništva nepremičnin. Zgradili naj bi 50 jezov, to pomeni, da bodo na deset tisoče ljudi razselili, izgubili pa naj bi ogromno hektarjev tropskega gozda. Veliko je težav tudi z špekulacijami na področju naložb. Veliko tropskega gozda se uničuje zato, da bi izdelali nasade palmovega olja. Prostotrgovinski sporozum mora služiti temu, da okrepimo človekove pravice. To je naša priložnost, gospod Demes Maker. Hvala lepa. Malezija drsi v avtoritarno državo. Prav nevarno je protestirati in že rumena kratka majica lahko prinese težave, zato ker to predstavlja izdajalstvo. Vladna stranka je na oblasti že 58 let, še vedno pa uporabljajo kolonialno zakonodajo. Svoboda izražanja in svoboda tiska se omejujeta. Zakonodaja temelji na šariji, a ni Malezija rekla, da želi na mednarodnem odru odigrati vlogo sodobne muslimanske države, ki se bo borila proti islamskemu skrajništvu. Kaj pa pravice manjšin? Manjšine imajo še vedno težave z uveljavljanjem svojih pravic. Gospod Azak in drugi morajo spoštovati demokracijo. Izkoristiti moramo trenutna pogajanja, zato da bomo to dosegli. Hvala, gospod Lohbihli, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Maleziji se restriktivno pravo izkorišča za to, da se omejuje pravice državljanov. Akteri civilne družbe so posebej izpostavljeni, če se izrazijo proti vladi. Lahko jih zaprejo in potem seveda jih čakajo sodni postopki. Kritične glasove se ponavadi zatira z sodnimi postopki. Zakon iz leta 47 izhaja še iz kolonialnih časov. V prvi polovici letošnjega leta so 40 oseb zaslišali, zaprli ali obtožili zaradi dejavnosti proti državi. Tudi Halit Ismat, ki je bloger, je bil priveden pred sodišče zato, ker je podal svoje mnenje na internetu. Uporabili so zakonodajo na področju audiovizualnih medijev, on pa je kritiziral zlorabo oblasti. Tudi z varnostnimi zakoni se pod pretvezo zapira ljudi. Nekdo je opozoril na korupcijo z državnim podjetjem. Zato od malezijske vlade zahtevamo, da bodo sprošt, sprostili ljudi in odpravili obtožbe proti tistim, ki so preprosto izkoriščali svoje pravice do združevanja in svobode govora. Prav tako zahtevamo, da se ti zakoni odpravijo in k temu spada tudi decembra sklenjen zakon varnostnega sveta, ki je še bolj omejil svoboščine. Hvala. Hvala. Še ena avtorica predloga rezolucije je na vrsti, gospa Wikström. Za eno minuto izvolite. Tak, ja, utvek... Hvala, predsedujoči. Razvoj dogodkov v Maleziji, kar se tiče restrikcij in omejitev svobode govora, eh, to je vse zelo zaskrbljujoče. Eh, vlada se trudi na vse načine, da bi utišala svoje kritike in politično opozicijo in zato mora parlament danes eh, izraziti obžalovanje, da se je situacija na področju človekovih pravic tako poslabšala. Zakonodaja omogoča zdaj napade na predstavnike civilne družbe, na akademike, na medije in opozicijo. In zato v tej resoluciji pozivamo vlado naj tako izpusti politične zapornike eh, in pa običajne ljudi, ki so eh, samo izrazili svoje mnenje, pa gotovo ne predstavljajo varnostne grožne za državo. Treba je tudi tako ustaviti preganjanje in pa nasilje nad skupnostjo LGBTI. Zato je nujno, da sprejmemo resolucijo o politični situaciji v Maleziji. Režimu moramo pokazati, da so temeljne človekove pravice nujne, da jih je treba spoštovati, prav tako svobodo izražanja. To je najpomembnejša naloga Evropske unije, namreč da zagotovimo, da se človekove pravice spoštujejo tukaj v Evropski uniji, pa tudi drugod po svetu. Hvala. Hvala. Še en avtor resolucije, gospod Lenars, za eno minuto. Izvolite. Yes, chairman, Hvala, predsedujoči. Naša resolucija kaže na naše prijateljstvo in zavezo malezijskemu ljudstvu in zaradi te zaveze in prijateljstva smo si danes izmenjali skrbi, skrbi o zakonu o uporu, ki ga je Malezijo še okrepila in obnovila. Imamo tudi nov. Uh, zakon o varnosti, brez vsake udeležbe civilne družbe, civilna družba nikakor ni bila vključena v pripravo tega zakona. Eh, Nacionalni varnostni svet zdaj lahko izglasuje izredne razmere kadarkoli. In posledica tega je, da civilna družba vse težje deluje, prav tako akademiki, novinari in drugi. Mi Eh, ne kritiziramo radi Malezije, ampak menimo, da so te teme tako pomembne, moramo jih omeniti in to mora biti tudi izhodišče za konstruktiven dialog tako znotraj Malezije, kot tudi v dvostranskih odnosih med Malezijo in EU. To je še posebej pomembno v trenutku, ko se naši dvostranski odnosi krepijo. Hvala. E Avtorica resolucije, gospa Veržija, dobi besedo. Izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Avar Ibrahim je simbol. Na nek način je na koncu 90-ih eh, let eh, slabo, eh, država slabo upravljala s krizo in odpravila je tudi izvajanje določenih velikih industrijskih projektov. Poskušali so skleniti pakt, zato da bi odpravili družbene vrzeli. Država je ultrakonzervativna. Vedno več je varnostnih težav, eh, ženske so prve žrtve napadov, pa tudi novinari, intelektualci, aktivisti in eh, opozicija. Boj proti terorizmu je zgolj eh, laž za ta pritisk zaščijo se predvsem interesi elite. Poskrbeti je treba za porazdelitev bogatstva in za politični dialog. Le tako bo država izšla iz te krize, zagotovila uh, versko svobodo, tako da ne bo zapadla v ekstremizem. Ukrepati moramo. Gospod Panceri, eh, tudi vi ste avtor resolucije in dobite besedo za eno minuto, izvolite. Hvala, predsedujoči. V Maleziji prihaja do omejitev svobode izražanja zaradi eh, kriminalnih zakonov, s katerimi skušajo utišati nasprotnike. Imamo pa tudi zakon o poru, ki eh, je od začetka leta 2015 omogočil, da je bilo aretiranih eh, več kot 200 ljudi. Mm, Ibrahim je bil obtožen in obsojen zaradi sodomije. Prav tako je bil obtožen tudi eh, karikaturist, eh, ker se je kritično odzval na zaprtje Anvarja Ibrahima. Eh, obstajajo kritike zaradi korupcije proti premijeju, ampak vse kritike utišajo z novo zakonodajo. Malezija trenutno predseduje ASEANu in parlament in Evropska unija morata doseči to, da bodo politični zaporniki izpuščeni. Treba je v opoziciji vrniti eh, določene pristojnosti, ki jim jih je trenutna vlada oduzela. Prav tako je treba zaščititi civilne pravice. Hvala, gospod Panceri. Zdaj pa govorci političnih skupin v imenu ELS bo spregovoril gospod Kelly za eno minuto. Sem član delegacije za ASEAN in se dobro zavedam, Eh, pomembnih trgovinskih odnosi, odnosov med EU in eh, Malezijo. Ti odnosi so vse tesnejši. Trgovina se torej izboljšuje, ampak eh, priložnosti za izražanje mnen v Maleziji pa se zmanjšujejo. To se je še poslabšalo z zakonom o uporu. Namesto, da bi ga preklicali, so ga še okrepili. In to je bistveno vplivalo na poslabšanje svobode izražanja. Veliko ljudi je bilo eh, aretiranih, eh, proti njim se vodijo procesi in to je vse posledica tega zakona. Za nas to ni sprejemljivo. Poleg tega zdaj oblasti lahko kadarkoli eh, razglasijo izredne razmere. Tudi obravnava pripadnikov skupnosti LGBTI je absurdna in grozljiva na vseh področjih življenja se kažejo te omejitve in ni primerno, da mi z Malezijo okrepimo trgovinske vezi, dokler bo situacija takšna. Hvala. Hvala, gospa Gil, za minuto in pol v imenu skupine socialistov in demokratov. Nina, izvolite. Hvala, predsedujoči, spoštovani komisar. Sama sem obiskala Malezijo pred kratkim in sem presenečena ugotovila, da imamo mi drugačne vtise o uh, Maleziji. Malezija je moderna in dinamična, ampak eh, pod površjem eh, pa se skriva vse bolj avtoritarna država. Politiki in komentatorji ne morejo prosto govoriti. Veliko več eh, ljudi se zdaj sooča z obsodbami zaradi zakona o uporu. Imamo tudi nacionalni varnostni svet, s katerim je eh, premije dobil eh, še večja pooblastila, prav tako varnostne sile. In ironično je Malezija septembra gostila protikorupcijsko konferenco na svetovni ravni. Zakaj premije ne dovoli transparentne preiskave tej protikorupcijski komisiji, zakaj ne dovoli medijem, da poročajo o obtožbah eh, korupcije, ki jih je sam deležen, zakaj ljudje ne smejo protestirati na ulicah, zakaj ne bi zakona o uporu preklicali in uh, uvedli zakonodaje, ki bi res zagotovila varnost ljudem, ne pa da se zakonodaja uporablja za zatiranje ljudi. Uh, Treba bi bilo vzpostaviti odprt dialog z Anvarjem Ibrahimom in vsemi akademiki ter opozicijo na splošno. Zakaj ne bi država prispevala k temu, da Malezija postane nek zgled demokracije in stabilnosti? Premijer Razik in malezijske oblasti se bojijo za svojo oblast, ampak res je ravno nasprotno. Hvala, gospod Marinjo Ipinto, za eno minuto. Kršitve človekovih pravic v Maleziji, kot tudi v drugih delih sveta, so vse pogostejše. Eh, prihaja pa do njih zaradi perverznega sistema sodišč eh, in zaradi eh, neprimerne in nepoštene zakonodaje, kot je tudi zakon o uporu oblast sodišča uporablja za to, da eh, preganja svoje nasprotnike, da jih celo eliminira, včasih smrtno kaznijo. Več kot tisoč državljanov eh, Malezije je zaprtih, čakajo na izvršitev smrtne kazni. Dva načina sta, da se borimo proti kršitvam človekovih pravic, to so lahko gospodarske sankcije, vključno s tem, da se zamrznejo trgovinski sporazumi s temi državami, po drugi strani pa lahko okrepimo tudi mednarodno kazensko sodišče. Jasno je treba povedati, da če se ne spoštujejo temeljne pravice eh, ljudi, eh, se to ne splača, ker to prinaša gospodarske sankcije kršiteljem prej ali slej se bodo morali soočati, soočiti tudi z mednarodnim kazenskim sodiščem in odgovarjati za to, kar so naredili. Hvala, gospod Fontuli, za minuto in pol izvolite. Situacija v Maleziji vsekakor ni dobra eh, in tudi ni v skladu z evropskimi načeli. To lahko razumemo. Eh, Malezija postaja policijska država, omejuje pravico izražanja, politike pošiljajo v zapor. Korupcija je tam dosegla že grozljive razsežnosti. In Evropska unija drugim državam ne more govoriti, kaj naj naredijo, ne more se vtikati v notranje zadeve tretjih držav. Mi ne poznamo absolutne resnice in ne moremo reči, da se take stvari ne dogajajo tudi v evropskih državah. Tudi v Evropi preganjajo politike, eh, preganjajo se politični nasprotniki. Eh, sodišča niso vedno neodvisna in eh, vsak mesec se zgodi nov škandal v Evropi. Izginja denar, podpirajo se velika podjetja in tako naprej. In mislim, da ne smemo s prstom kazati na države v drugih delih sveta, kot da bi bili mi neka kolonialna sila. Eh, poleg tega pa tudi eh, sami nismo tako urejeni. Če želimo, da eh, Malezija začne spoštovati človekove pravice, moramo to začeti, doseči, začeti dosegati na drug način. Treba je začeti na druge načine, torej na trgovinskem področju, gospodarskem področju. Prepovedati moramo recimo evropskim multinacionalkam naj eh, ne poslujejo z Malezijo, ne smemo biti hinavski. Hvala, gospod Tarabela, za eno minuto izvolite, Mark. Gospod eh, predsedujoči, dragi kolegi. Rast Malezije je res eh, velika in Malezija v tem smislu lahko eh, služi kot zgled za jugovzhodno Azijo. Eh, vendar pa se tam še vedno izvaja smrtna kazen in pa mučenje. Čeprav je Malezija podpisala določene mednarodne konvencije, vseeno moramo ugotoviti, da človekove pravice tam še niso prednostna naloga. Malezijo Eh, je treba pozvati eh, naj ukine smrtno kazen, kajti je med 58 državami, ki še vedno imajo smrtno kazen. Moratorij je bil eh, sprejet, ampak zdaj ga želijo preklicati. Malezija se je pri glasovanju 2014 Združenih narodih vzdržala glede tega. Če je Malezija lahko zgled na ekonomskem področju, zakaj ne bi bila potem uh, Eh, tudi na področju človekovih in državljanskih pravic. Hvala. Gospod Tarabela, gospod Črnecki vam eh, želi zastaviti dodatno vprašanje. Spremljate to vprašanje, gospod Črnecki, izvolite. E, e, Hvala. Hvala, gospod Tarabela, da ste sprejeli moje vprašanje. Poznam eh, vašo zavezanost boju za človekove pravice po svetu, ampak tukaj vam želim postaviti vprašanje. To vprašanje pogosto zastavljam tukaj v parlamentu. Ali se vam ne zdi, da bi se morala komisija in svet bolj vključiti v te zadeve, tako da bi države članice lahko tudi ekonomsko pritisnile na te države, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Se vam ne zdi, da bi bilo to bolj učinkovito? Odgovor, gospod Rabila. Strinjam se z vašo zaskrbljenostjo, gospod Črnecki. Večkrat, ko je bilo treba eh, sprejeti stališče v zvezi, naprimer, prosto trgovino, eh, sem. Eh, izpostavil, da je treba napredovati tudi na področju človekovih pravic. Naprimer pri Kolumbiji je bilo tako. Eh, tam eh, je ubit en od dveh sindikalistov v svetu, torej polovica se jih ubije v Kolumbiji. In treba je najprej urediti področje človekovih pravic in potem Eh, poslovne zadeve in ne obratno. Hvala, gospod Tarabela. Zdaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost eh, predsednika, gospod Poskišil. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit své předřečníky v Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram vse kolege, ki so spregovorili pred mano in ki pozivajo k spoštovanju človekovih pravic v Maleziji. Sam sem zavezan temu področju in vem, da se eh, pravice ne spoštujejo v tej državi. Imamo zakon iz eh, leta 48, eh, ki je grozen, omogoča, da se preganjajo ljudje praktično iz kakršnega koli razloga. In ustavno sodišče je reklo, da je ta zakon v skladu z zakonodajo. To je res neverjetno in nesprejemljivo. Kazenski zakonik omogoča, da na tisoč ljudi zdaj čaka v zaporih na izvršitev smrtne kazni. Gospod komisar, zato res podpiram vse, kar so povedali kolegi, moramo komunicirati in sodelovati. In eh, naši sporazumi eh, morajo biti sklenjeni s to državo oziroma so lahko sklenjeni samo, če bodo tam začele veljati človekove pravice oziroma če se bodo tam spoštovali človekove pravice. Gospod Marijas, izvolite. Jel... Hvala. Pomankanje svobode izražanja, eh, verski pritisk, potem zatiranje migrantov in pa manjšin se v Maleziji dogaja na dnevni ravni. Vlada eh, uporablja za izgovor to, da se bori proti teroristom, ampak v zapor lahko spravi kogarkoli, ki se ji zdi sumljiv za nacionalno varnost. Boj za človekove pravice Eh, se tam tudi dogaja. Ljudje eh, si želijo več pravic, ampak vlada potem te ljudi spravi v zapor. Eh, to je država, kjer se izvaja šariatsko pravo in ta država je tudi najniže na lestvici spoštovanja svobode izražanja. Mm, torej, to kršitev človekovih pravic prihaja vse čas in Evropska unija mora na vlado Malezije pritisniti za to, da bo ukinjen eh, zakon o uporu in da se bo vzpostavila svoboda izražanja. Ja, mislim, da mora to vse biti zapisano tudi v naših sporazumih. Hvala, gospod eh, Šogor. Sam želim k tej razpravi dodati naslednje. Želim se navezati na to, kar je bilo povedano včeraj. Namreč svet mora postaviti dober eh, zgled in mora od držav zahtevati odgovornost za izvajanje in spoštovanje človekovih pravic. Dejstvo je, da v zgodovini Malezije, da je bilo podanih sedem obtožb na področju oziroma z razlogom sodomije, tri od sedmih so bile podane proti Anvarju Ibrahimu in mislim, da je to uh, zelo zgovoren podatek. Odstranjevanje opozicije je tudi znak, da vlada dela vse, kar lahko, zato da bi se izognila svobodnim volitvam. Obtožba proti Anvarju Ibrahimu. Uh, kaže, da mora opozicija postati močnejša. Evropska unija se res ne sme vtikati v notranje zadeve Malezije. Lahko spostavimo probleme in eh, zahtevamo spoštovanje človekovih pravic od vseh naših partnerjev. Hvala, gospod Castaldo. Hvala, predsedujoči. Eh, veliko zakonov je bilo sprejetih o komunikacijah in multimedijski. Eh, multimedijskem področju eh, in pa drugi zakoni, ki vsi omejujejo svobodo združevanja in izražanja. Seznam je dolg, eh, obstaja tudi socialni dumping eh, in korupcija in ta sega v najvišji ravni vlade. Sodstvo je zelo politizirano, politični procesi potekajo proti novinarjem in uh, eh, nekdani opozicijski vodja Anwar Ibrahim uh, je zdaj tudi podvržen uh, takemu procesu in je v zaporu. Zdaj vidimo, kako uh, daleč je prišlo šariatsko pravo v državi. Poleg tega se uničuje okolje, vlada uh, ima tudi neprimerne uh, projekte, tukaj gre za državo s 500 milijoni prebivalcev, eh, ekonomsko gledano je ta država zelo močna. In, eh, če bi dosegli sporazum na področju človekovih pravic oziroma to vključili v naše sporazume, bi lahko ta država postala zgledna tudi na področju človekovih pravic. Hvala. Gospod Svoboda, izvolite. Rad bih vešel, že naše dnešnje diskuse a dnešnje usnesenje bude vnimano jako součas diskusije upam, da bomo na to razpravo in resolucijo gledali kot na del eh, dialoga z našim partnerjem, eh, s katerim sodelujemo. Želim se pridružiti prejšnjim govorcem in prejšnjim izjavam o vladavini prava v Maleziji. Razvojno sodelovanje in trgovinski sporazumi eh, sklenjeni z EU morajo biti pogojeni s spoštovanjem človekovih pravic. Zato pozivam komisijo naj poveča pritisk, da bo Malezija resno jemala človekove pravice, da bo resno jemala tudi pogojevanje in da se bo zagotovilo to, da bo pogojevanje res izvajeno pri trgovinskih sporazumih z državami, kot je Malezija. To bi lahko izboljšalo človekove pravice v državi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Je gospod Venta tukaj? ne vidim ga na standardnem sedežu, prosil je za besedo. Ne, prav, potem pa smo pri koncu postopka pritegnili pozornost predsedujočega. Gospod Sirilja Niles, beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, Malizija je zelo pomembna za Evropo v tej jugovzhodno, uh, jugovzhodni regiji Aziji. Azije. Vodi uh, ASEAN in to v času pomembnih odločitev v zvezi z ekonomsko skupnostjo eh, ASEANA. Naše eh, povezave smo okrepili, imamo eh, okrepljeno trgovino, investicije, politični dialog in druge dejavnosti. Ampak Evropsko unijo skrbi razvoj dogodkov v državi od leta 2014 naprej. Ta razvoj dogodkov vpliva na svobodo izražanja in na vladavino prava. Skrbi nas vedno večja raba tako imenovanega zakona o uporu. Skrbijo nas tudi sodne odločitve o gospodu Anvarju Ibrahimu, vodi opozicije. Kar se tiče svobode izražanja, Evropska unija obžaluje vedno pogostejšo rabo eh, zakona o uporu od leta 2014 naprej. Kljub temu, da je predsednik vlade eh, dejal, da bo ta zakon eh, odpravil. Aprila leta 2015 je visoka predstavnica izrazila svoj pomislek, da bo izvajanje te zakonodaje vplivalo na svobodo izražanja visoka predstavnika izpostavila resne eh, pomisleke glede pravnih postopkov, potem ko je sodišče odločilo o petletni zaporni kazni eh, vodje opozicije. Gospod eh, Anvar, je bil v postopku, eh, niso bile spoštovane njegove pravice, eh, ni imel niti pravic poslanca. Evropska unija je zaključila pogajanja o novi generaciji eh, sporazuma z Malezijo. Evropski parlament pa je vedno znova pozival k sklenitvi teh pogajanj, ki so se začela leta 2011. Ta novi sporazum vključuje posebne določbe o človekovih pravicah in vladavini prava. S tem bomo zagotovili okrepljeno sodelovanje v zvezi s temi zadevami. Vzpostavili bomo dialog o človekovih pravicah. Tekom pogajanja Malezija sprejela dejstvo, da je spoštovanje demokratičnih pravic, človekovih pravic in vladavine prava eh, bistvenega pomena znotraj tega sporazuma. Še naprej bomo sodelovali z vlado Malezije in krepili naše sodelovanje, še posebej kar se tiče spoštovanja človekovih pravic. Podobno bomo počeli za pravice oseb LGBTI, tako bilateralno kot tudi na regionalni ravni v ASEANu. Najlepša hvala, gospod Stiljanides, hvala, komisar. Hvala za ta maraton, ki vas je čakal danes dopoldan. Prejel sem sedem predlogov resolucij. Razprava je sedaj končana.